comunico di aver ricevuto dal gruppo della. Na vas obvestim, da mi je skupina Alde posredovala naslednjo zahtevo za nominacijo. V odboru za industrijo, eh, raziskave in energijo bo Silvana Kohmerin kot stalna članica nadomestila Jorga Hacimarkakisa. In še zadnje obvestilo.